je zapisnik sprejet. In sedaj gremo k prvi točki, ki jo imamo sedaj na dnevnem redu in to sta izjavi sveta in komisije v zvezi s programom brezplačna hrana. Tako da se bomo lotili tega. Kolegica pa je prosila za besedo v okviru postopka Catch the Eye. Sedaj bo prvi v imenu sveta v zvezi s to točko spregovoril gospod Marek Savicki. Izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani člani, hvala, da ste dali to točko na današnji dnevni red. Gre resnično za pomemben, bistven vidik evropske solidarnosti, njenega stanja in naša odgovornost v Evropi je, da poskrbimo za bolj ranljive, revnejše ljudi pri nas, ljudi, ki so pogosto izključeni iz družbe proti svoji volji. Hvala, da vam lahko razložim in pojasnim, kako smo napredovali v zvezi s tem pomembnim dosjejem. Večina, je, večina parlamenta je leta 2010 sprejela poročilo gospoda Šekerskega in eh, julija 2011 je prišla zahteva za čim hitrejšo rešitev tega vprašanja. Namreč želeli bi si, da bi se program nadaljeval v naslednjih letih. Program je namreč pomemben za evropske državljane kakšnih 18 milijonov ljudi je deležno brezplačne hrane, ne le brezposelni, tudi brezdomci, migranti, starejše osebe. Torej, ljudje, ki iz takšnega ali drugačnega razloga imajo težave in, in težko živijo, imajo velike družine, so enostarševske družine in tako naprej. 20 milijonov otrok je soočeno, je ogroženo zaradi revščine v Evropi in vem, da obstaja na tisoče organizacij, dobrodelnih eh, človekoljubnih organizacij, ki pomagajo tem ljudem, sto tisoči prostovoljcev pomagajo tem ljudem in jim delijo hrano pogosto, gre pogosto za mlade ljudi, ki, želijo, ki si želijo pomagati drugim. V 20 letih je ta program Eh, bil povezan tudi za skupno kmetijsko, sveda za skupno kmetijsko politiko in hkrati pa oblikoval eh, civilno družbo in pomagal torej na tem področju v Evropski uniji. Hkrati je tudi namenjen izpolnevanju ciljev iz eh, strategije 2020, namreč številni, številne, številne organizacije in prostovoljci samo čakajo na zeleno luč iz Strasbura oziroma Bruslja. In verjamem, da mnogi tudi danes, prav zdaj poslušajo to našo razpravo. Program omogoča, da, da ljudje, ki so tega potrebni, dobijo po organizirani poti hrano, eh, da torej dobijo ustrezno pomoč tisti, ki jo dejansko najbolj potrebujejo. In v preteklih letih so bile tu številne spremembe stališča SKP. intervencijsko kupovanje ni več del tržnega nadzora oziroma ni več del tega sistema in nekateri izdelki so predvsej bolj omejeno dostopni. Veliko hrane je bilo treba kupiti na trgu za potrebe tega programa, brezplačna hrana. Obstaja nevarnost, da bo dostopnost uh, teh virov v letu 2013 še bolj omejena kot v letu 2012. In v tem trenutku bi želel povedati naslednje. Predsedstvo si želi priti do nekega kompromisa, ki bo omogočil, da bo program potekal še naprej, da bo deloval v celoti še naprej in da svetu je večina držav članic podprla program. Imamo pa eh, nekaj eh, manjšino, ki blokira program in države, ki so proti njemu, pravijo, imajo različne argumente. Večina pravi, da je program, eh, da gre za socialni program in da bi to morale reševati države članice same. Da torej Evropska unija ne bi smela podpirati eh, ranljivih, revnih eh, prebivalcev, vendar pa to sam zelo težko sprejmem. Ne želim kritizirati teh držav članic, ki tako pravijo, to ni vloga predsedstva. Ampak, ko govorimo o solidarnosti, govorimo o pomoči tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. In sodelovanje v tem programu je seveda prostovoljno in kot je že komisija povedala, tu ne obstajajo nikakršne niti proračunske, niti pravne ovire, ki bi pripričevali programu, da deluje naprej. Imamo 500 milijonov na leto pripravljenih, eh, rezerviranih v proračunu za to program pa stane vsakega torej, eh, državljana Evropske unije en evro na leto. Komisar Čološ je že večkrat povedal, da sodba sodišča Evropske skupnosti leta 2010 ne pomeni, ne predstavlja ovire pri politični odločitvi in rešitvi tega vprašanja. Pet mesecev kasneje je komisija predstavila popravljeno zakonsko zakonodajno besedilo, In sprejetje tega besedila bi pomenilo rešitev problema in eh, kar se tiče nabavljanja hrane na trgu. Zdaj je stvar, stran, eh, žogica torej na strani parlamenta. Ni pravnih ovir, za katerimi bi se lahko skrivali, da bi preprečili delovanje tega programa. In biti moramo pošteni. Na ramenih tistih držav članic, ki mu oponirajo, je Namreč eh, od njih je odvisno, kako bo s tem programom v prihodnje. Če ga omejimo, če program omejimo, ne bomo, se ne bomo mogli boriti proti revščini. Ne moremo delovati kot eh, eh, bovnik, ki vrže stran termometer, ker mu je pokazal previsoko temperaturo. Predlagano je bilo, da se financiranje programa brezplačna hrana prestavi iz prvega pod, v drugi uh, uh, heading in stališča strategije 2020 bo komisija predstavila torej novo zakonodajno besedilo za obdobje po letu 2014. Verjamem, da bo to kmalo narejeno in upam, da bo takrat program dobil podporo vseh držav članic. Seveda, revščine ne bomo e, pregnali zgolj s tem programom, ampak program pa prispeva k zmanjšanju revščine. Kajti tudi v e, Evropski uniji, v bogatejših državah so ljudje, ki potrebujejo pomoč z tega stališča. Revščina prizadeva ne le urbano populacijo, ampak majhna oziroma redko poseljena območja, majhna mesta in redko poseljena območja, tam živijo številni revni. In ko propada oziroma ko imamo težave v gospodarstvu, je vedno več ljudi, ki jim ne uspe uh, uh, živeti normalno in nekdo jim mora pomagati in Evropska unija je tukaj tudi zato, da jim pomaga. Zato, smo to točko postavili na dnevni red sveta za kmetijstvo in ribištvo septembra in sicer na pobudo polskega predsedstva je potekala tudi javna razprava in vsi prebivalci so imeli možnost prek interneta sodelovati v tej razpravi. Žal so bile težave kar tri leta v svetu v zvezi s tem in v tem času, ko narašča število ljudi, ki potrebujejo takšno pomoč, pa iz takšnih in drugačnih razlogov številni politiki so, so izgubili občutek, ta osnovni občutek za solidarnost. Vprašanje brezplačne hrane za revne je nekaj, o čemer se bomo pogovarjali tudi na sestanku ministrov Eh, za socialne zadeve oktobra. Prosil bi vas, da naredimo vse, da najdemo ustrezne rešitve v okviru obstoječih bilateralnih stikov z državami članicami, namreč predvsem tistimi, ki so proti temu predlogu in tisti, ki seveda potekajo vse čas med kmetijskimi ministri med, eh, in eh, predsedniki vlad. In vem, da kar nekaj delegacij razmišlja o tem, da bi stvari morali postaviti na dnevni red Evropskega sveta oktobra. Tudi z gospodom Van Rompejem se bomo o tem pogovorili. Predsedstvo se zelo dobro zaveda, da potrebuje komisiji in predlog podporo te hiše in številni so ga že podprli, vam pa lahko zagotovim, da bomo naredili vse za to, da pridemo do pozitivnega mnenja strani sveta. Zadnjih pet predsedstv se ni uspelo, ni uspelo rešiti tega zastoja, sam pa verjamem, da pod mojim vodstvom lahko tukaj naredimo preboj. Zahvalil bi se vaši spoštovani hiši in vsem poslancem in poslankam za podporo, hkrati pa se obračam na vas z prošnjo po pomoči. Prosim, uporabite svoj vpliv pri svojih vladah, pri svojih parlamentih, ki se mora biti iz tega ali onega razloga eh, eh, so proti temu programu. Prosim vas, tu računam na vašo pomoč, na vašo podporo v zvezi s tem. Program namreč kaže, da je Evropska unija želi biti odgovorna tudi za tiste, ki so najbolj pomoči potrebni v njeni družbi gre za ideal solidarnosti, ki ga spodbujamo in milijoni prebivalcev v Evropi se zavedajo, da so, težki, da so časi težki in da je da da Evropska unija v takšnih težkih časih ne bo zapustila svojih prebivalcev. Ne morem si predstavljati, da bi se program prekinil, to bi bilo slabo za podobo ne le Evropske unije in njenih inštitucij, ampak bi dejansko na ta način posamično in kot celota izgubili svoj smisel. Najlepša hvala, gospod Savicki. Sedaj pa v imenu komisije dobi besedo gospod Čološ. Mesele. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Gre za zelo pomembno tematiko, ki je pomembna v tem trenutku, torej za program brezplačne hrane za najbolj revne. Vsi vemo, da po tej hudi gospodarski krizi, da se je število ljudi, ki potrebujejo pomoč iz tega vira, zelo povečalo. Imamo seveda človekoljubne organizacije, ki govorijo same zase in njihovo delo govori samo zase. 25 let že imamo program, ki podpira te organizacije. 440 tisoč ton hrane so razdeljene vsako leto, kar pomeni več kot polovico tistega, kar eh, prehranske banke dajo v podržavah članicah, zagotovijo za te ljudi. In 18 milijonov ljudi dobiva takšno pomoč iz tega vira vsako leto. To je poprečje. Pri tem, ko program deluje in eh, eh, lepo deluje, pa ga nekateri želijo preprečiti in ukiniti, zdaj, ko pravzaprav ga potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. Tu želim biti zelo jasen pravni vidiki, finančni vidiki za nadaljevanje programa so nekaj, kar lahko rešimo v letu 2012 in 2013. Tisto, pa, kar nam pa manjka, je politična volja v zvezi s tem. In tudi tu želim biti zelo jasen. Ne smemo se skrivati za neko sodbo sodišča Evropskih skupnosti. Sodba sodišča ne postavlja pod vprašaj priložnosti, ki jih daje takšen program postavlja pod vprašaj pravno podlago, to je treba dejansko aktualizirati in politične inštitucije so tiste, ki se morajo odločiti, kakšne spremembe so tukaj potrebne. In z tega stališča je Evropska komisija se odločila, jasno odločila in za obdobje po letu 2013 že predlagala v okviru svojega dela, torej v okviru novega večletnega programa financiranja, Govorimo torej, da bi to bilo pokrito z kohezijsko politiko z 2,5 milijardami evrov do leta 2020, 2014-2020. To zato, da bomo ohranili delovanje programa. Za leti 2012-2013, ki sta pa zdaj pod vprašajem in ki sta dejansko uh, urgentna zadeva, pa predlagamo uh, na podlagi tega, o čemer se je svet pogovarja že od leta 2008, in ob upoštevanju tega, kar ste vi povedali, želimo tukaj povezati predpise, ki obstajajo v zvezi z intervencijskimi nakupi in z tistim, kar bo veljalo po letu 2014, torej ko bomo imeli novi eh, okvir v okviru kohezijske politike. Kot je gospod eh, Svitski že povedal, eh, potrebujemo tukaj rešitev strani sveta, parlament je že svoje, svoje mnenje že izrazil, ampak če ne dobimo od tam eh, odziva, potem bo za 2012 zagotovljen samo četrtina sredstev, za 2013 pa sploh ne bo sredstev predvidenih. Kajti težko bomo prišli do ustreznih zalog na trgu, na, na podlagi sedanje ureditve, ki jo je treba spremeniti, tega ne moremo storiti lahko se nam zgodi, da bomo mogli niti enega evra dati za leto 2013, pri tem, da pa sredstva obstajajo v proračunu. Še enkrat bi se vam zahvalil za vašo stalno podporo v tej zadevi in za vašo uh, uh, resolucijo iz julija, ki govori o tem, da moramo najti dogovor v zvezi z nadaljevanjem tega programa. Hkrati se zavedam, da velik del med vami meni, da program mora teči naprej v celoti in biti financiran v celoti iz proračuna skupnosti. Zato tukaj obljubljam, da smo pripravljeni na prožnost ravno zaradi tega, da bi vsi zainteresirani lahko sodelovali. In to sem že povedal tudi eh, svetu. Želim si pokazati to prožnost, če bo le svet našel večino, prišel do večine za to, da podpre te odločitve. 20. septembra je svet o tem razpravljal in komisija zdaj pregleduje, kakšne so možne alternative, da bi deblokirali to situacijo in da bi predlagali, po možnosti predlagali neko skupno pravno podlago stališča SKP in socialnih politik že zdaj, zato da bi v letih 2012-2013 imeli ustrezno pravno podlago za to in da bi dejansko spravili stvari naprej tudi v okviru sveta. Računam na vašo podporo, upam, da bomo resnično prišli hitro do sporazuma, do dogovora, kajti mislim, da gre še za eno priložnost, da pokažemo, da Evropa ne pomeni le Bruslja in Strasbura, ampak da je dejansko Evropa nekaj, kar se dogaja na terenu in to je točno, ta program točno deluje na terenu in mislim, da se dejansko ne smemo bati in prevzeti te odgovornosti Evrope na terenu, in sem prepričan, da boste vse čas podpirali ta ideal, to načelo v tej zelo konkretni zadevi, ki jo lahko izpeljemo na terenu in pokažemo evropsko solidarnost. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa se bodo oglasili različni poslanci v imenu svojih političnih skupin. Prvi bo gospod Šekirski v imenu Evropske ljudske stranke. Izvolite. Šanovni panjstvo, Gospod minister, spoštovani kolegi, v tej krizi, ki traja že kar nekaj časa, so se življenski pogoji naših državljanov poslabšali. Povečuje se brezposelnost, številni delavci dobivajo nižje plače, zmašuje se produktivnost in eh, tako se revščina vse bolj širi. Ehm, določeni ljudje morajo tudi vrčevati pri hrani, zato da lahko kupujejo zdravila. In nekateri brezposelni dejansko dobivajo to brezplačno pomoč. Ampak na robu revščine živi skoraj 50 milijonov ljudi. In zato se sprašujemo, kako bomo odgovorili našim državljanom, ki nas sprašujejo, zakaj se ravno v tem trenutku uh, krčijo sredstva za pomoč eh, pri prehrani. Če se že omejuje domet skupne kmetijske politike, zakaj se omejuje tudi pomoč revnim? In to je vprašanje, ki smo ga obravnavali tudi že v naši dvorani in velika večina naših poslancev se je izrekla uprit temu programu. In zato se sprašujem, zakaj glas poslancev, ki jih volijo evropski državljani, eh, nima odmeva, zakaj se nas ne sliši, kako naj odgovorimo evropejcem, ki jim hkrati po drugi strani govorimo o tem, da se je treba zauzemati za solidarnost, se boriti proti socialni izključenosti, eh, proti revščini in tako naprej. Naj spomnimo, da je boj proti revščini tudi eden glavnih ciljev strategije Evropa 2020. In ta program za pomoč pri dobavi prehrane je nekaj, kar je omenil tudi predsednik Barozo v svojih govorih. In zato se sprašujem, zakaj je sedaj odločitev v zvezi s tem blokirana v svetu. Želel bi, da bi se to stališče in ta pristop spremenili. V finančnih perspektivah za leto 2014 do leta 2020 je predvidenih 2,4 milijard evrov sredstev za ta program, kar pomeni 350 milijonov manj kot prej. E, pomeni, da gre tukaj za 30 odstotno znižanje sredstev in v prihodnjih finančnih perspektivah pa bi morali sredstva povišati za 3,5 milijard evrov. Predsednik je prekinil govornika, sedaj pa dobi za dve minuti besedo gospod Kapola Santuš. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod minister, dragi kolegi. Razprava, v kateri danes sodelujemo, v bistvu je razprava, ki je sploh ne bi smela biti. Če eh, razmišljamo z zdravo pametjo in v smislu solidarnosti, bi morali to vprašanje že samo po sebi rešiti. Evropski prostor solidarnosti, pravice in varnosti je prostor, v katerem pa je žal več kot 40 milijonov evropejcev na robu revščine in tvegajo, da eh, ne bodo imeli. Eh, dovolj hrane. Leta 2009 je bilo razdeljenih 400 tisoč ton hrane kakšnim 18 milijonom državljanov in situacija se sedaj še slabša. Številne družine, številne osebe imajo še manj sredstev v trenutnem socialnem kontekstu. In zato uh, se res sprašujemo, odkot izvira ta pristop nekaterih držav članic, ki želijo omejiti to pomoč uh, eh, evropejcem, ki živijo na robu revščine. Po drugi strani pa pozdravljam to gesto komisije, ki jo je napovedal gospod komisar, ki namerava sprijeti vse potrebne ukrepe za to, da bi. Um, rešili to vprašanje na evropski ravni. Dejstvo je, da imamo takšno socialno situacijo, ki uh, se sploh ne ujema s tem, za, kar, uh, za čimer težimo v Evropski uniji. In zato vas pozivamo, da države članice že sedaj pod polskim predsedstvom in še kasneje uh, Eh, odgovorijo na to podobo solidarnosti in pravice, eh, s katero se kiti Evropa in na katero ste do sedaj nažalost pozabljali. Hvala. Sedaj pa dobi v imenu skupine ALDE besedo gospod George Lyon. Izvolite. Hvala predsedojoči, gospod komisar, gospod minister. Smo resnično v težki situaciji, ko govorimo o tem programu po mojem mnenju in želim, da je to jasno, mislim, da dejansko ta program sodi pod socialno politiko, ne pa pod skupno kmetijsko politiko. Mislim, da bi morali iti še naprej, da bi dejansko to moralo biti nacionalna odgovornost. Zaradi tega bi predlagali to, kar je predlagala komisija za obdobje po letu 2014, ko bi naj našli rešitev v premiku izpod naslova, iz naslova ena pod naslov dve v proračunu. V naslednjih dveh letih pa je nespremljivo, da ta program ne bi deloval. Tu moramo najti hitro rešitev. Tveganje je povsem jasno. Denar, ki je na voljo e, človekoljubnim državam v 20 državah, bi padal z 15, 500 milijonov na 113 milijonov evrov če bo svet še naprej blokiral rešitev tega vprašanja. Torej, to bi bilo, imelo posledice za 18, več kot 18 milijonov revnih ljudi. To je škandalozno. Nesprejemljivo je, da dopustimo, da se to zgodi v 21. stoletju, še toliko bolj v teh kriznih časih, ko moramo dejansko zahtevati od sveta, da resno jemlje svoje pristojnosti ne glede na to, ali verjamemo, da bi moral biti program del nacionalne politike, del socialne politike, vsekakor moramo najti rešitev za naslednji dve leti in zato prehodno rešitev v dveh letih mora komisij, eh, svet delovati z komisijo in parlamentom in dejansko na kratkoročno rešiti zadeve. Treba je najti ustrezno podlago tudi za dolgoročno delovanje programa. In nesprejemljivo je, da so tukaj revni talec eh, nekih sporov in nesposobnosti sveta, da najde skupno, skupen jezik v zvezi s tem. Treba je zagotoviti, da bodo vsi, tudi nacionalne eh, vlade in ostali dejavniki, resno imali svoje odgovornosti za to, da bodo stvari dobro delovale v letih 2012-2013 in da bodo potrebni pomoč tudi dobili. Hvala. Hvala. Sedaj po imenu skupine EKR dobi za minuto in pol besedo kolega James Nicholson. <clears throat> Hvala predsedojoči, gospod komisar, gospod minister. Kot zadnji govornik tudi sam menim, da smo v zelo težkem položaju v zvezi s tem vprašanjem. Pri tem pa, da ko priznam, da je to eh, pomoč za več kot 18 milijonov ljudi, pa pomeni tudi eh, veliko, eh, je bilo to veliko delo opravljeno v Evropski uniji, zdaj pa smo eh, v situaciji, ko je financiranje pod vprašajem. Reči moram, in minister je tudi povedal, da bodo zaloge v letu 2013 še bolj omejene kot letu 2012. To, so, to je pač stvarnost. Vsi vemo, da je varnost zagotavljanja prehrane nekaj, kar je veliki ziv za prihodnost. Ampak kot predhodni govornik bi rekel tudi jaz, si zastavljamo vprašanje, ali gre za stvari, ki naj se financirajo iz SKP ali iz socialne politike. Stvari ne moremo tukaj kar ustaviti, ker se z njimi ne strinjamo treba je vedeti, katero, kateri vir bo financiral, to je zdaj bistvo, kateri vir bo financiral tak program. In komisarja Čološa bi vprašal naslednje, ali je ta sklad učinkovit? Vemo, koliko hrane se zmeče stran, ali je to, ta program najboljši način urejanja stvari v zvezi z revnimi. Priznavam, da tu obstaja veliko tveganje stališča revščine po celotni Evropski uniji, to je jasno, to iskreno priznavam, tu si želim, da pomagamo, ampak upam pa, da bomo našli ustrezno rešitev, želim si, da bi svet to res čimprej našel, kajti ne verjamem, da si, da, da si lahko tukaj zatiskamo oči, ne vem pa, če stvari urejamo v tem trenutku na pravi način. Hvala. E, Hvala v imenu skupine zelenih. Bo pa spregovorila gospa Karima Deli. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod minister. Število revnih se stalno povečuje v Evropski uniji. Več kot 40 milijonov evropejcev tvega, da ne bo imelo dostopa do hrane. In sedaj šest držav članic želi ukiniti program eh, brezplačne hrane, ne da bi za to dali kakršnokoli jasno obrazložitev. Eh, Nemčija, Francija, Republika Češka in še ostale tri države. Eh, že julija smo vas opozorili na pobudo zelenih in podali ste relevante pobude za to, da bi ta program ohranili. Ampak. Eh, Res ne moremo dopustiti, da bi proračun, ki je namenjen za uskrbo s prehrano, eh, zmanjšali na četrtino v tej situaciji, ko je toliko milijonov evropejcev na pragu revščine. Eh, ta primankljaj bomo zelo težko nadoknadili. Tukaj gre za vprašanje solidarnosti, gre za to, da moramo omogočiti našim ljudem neko rešitev. Tukaj gre za vprašanje preživetja. Boj proti revščini in podhranjenosti je nekaj, zaradi česar je treba tudi prenoviti SKP. Uh, Spremeniti moramo naš način proizvodnje, zato da bomo proizvajali več in bolje in da bomo lahko nahranili celotno našo prebivalstvo, ki pa potrebuje tudi zdravo in uravnoteženo prehrano. In uh, samo s pomočjo takšnega pakta bomo lahko dosegli, da bo število evropejcev, ki potrebujejo pomoč v hrani, manjše. In tisti, ki to pomoč potrebujejo, pa morajo imeti možnost, da do nje pridejo. In zato vas pozivam, da uporabite zdravo pamet in da k temu pozovete tudi prihodnje predsedstvo Unije že od januarja naprej. Namreč, kadar je treba reševati banke, svet najde rešitev. Kadar je pa treba rešiti prehranske banke, takrat pa rešitve ni. In uh, Zato bi želela še enkrat povdariti, da so človeška življenja pomembnejša od bank in da moramo za nje skrbeti. In zato prosim, bodimo previdni in zaradi tega ponavljam svoj poziv in upam, da bomo pri tem pozivu konstruktivno delovali. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Cimer za minuto v imenu skupine GUE. Tisti, ki so prikrajšani, ne potrebujejo cinizma in sočutja. Želijo, da se njihove pravice uveljavijo. Včeraj smo govorili eh, tudi o temeljnih pravicah v državah v razvoju, njihovi pravici, da imajo dovolj hrane. Danes pa se žal moramo soočiti, da določene države, recimo Nemčija, Danska, Švedska, so tiste države, ki pravzaprav zanikajo te pravice in rekli so, da program brezplačna hrana ni več ustrezen. 18 milijonov ljudi v Evropski uniji so tisti, ki trpijo zaradi te revščine, kar pomeni, da ne morejo vsak drugi dan imeti dovolj živil, dovolj hrane. 90 milijonov ljudi so tisti, ki so odvisni od programa brezplačna hrana. V letu 2010 eh, smo imeli Evropsko leto boj proti revščini, ampak v Nemčiji nismo bili dovolj pogumni. Govorili smo samo o revnih na statistični ravni. Veliko bolj moramo biti pogumni poskrbeti moramo za to, da bo zaživela solidarnost naravnih skupnosti, da bodo vsi ljudje v evropskih regijah imeli dovolj hrane, da bo do to polnovredna živila in kakovostna živila. Kolega, Hvala lepa. Sedaj pa v imenu neodvisnih poslancev gospod Stojanov. Izvolite. Minuta in pol. Благодаря, господин председателю. Първия урок, който научих в университета. Хвала, господ председуючий. Prva lekcija, ki sem se naučil na univerzi, je bila ta, da hrana ni zastonj. Dva milijona in pol upokojencev v Bolgariji živi z skromnimi sredstvi in imajo le 50 evrov na voljo za hrano in odkar morajo plačevati tudi za zdravstvene storitve, jim še to primankuje. Gospod Savicki pa pravi, da moramo plačati en evro za financiranje tega programa. Vendar pa so bolgarski upokojenci v ta program uložili že 2 milijona evrov in pol. Poleg tega pa ta program v resnici v Bulgariji ne deluje. In zato mislim, da je treba zagotoviti njegovo nadaljne delovanje in pozivam gospoda komisarja in komisijo, da naj storijo. Eh, vse, kar je v njihovi moči, zato da bo ta program dostopen vsem evropskim državljanom v vseh državah članicah. Zahvaljujem se vam, gospa Cimer, da ste omenili manjše države in blokado. Uh, se strani drugih držav in hvala, da ste povedali, katere so te države, ki skušajo to blokirati, zato da bomo tako mi, kot vsi tisti, ki to razpravo danes poslušali, vedeli, kdo so tisti, ki blokirajo to pomoč za prehrano. Hvala lepa. Sedaj pa bodo dobili besedo vsi ostali poslanci v lastnem imenu. Sedaj dobi najprej besedo gospod Albert Des, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod minister, kolegice in kolegi komisar, ministri zelo dobro veste, da določene države članice pravijo, da ne smemo dati dovolj brezplačne hrane na voljo. To je bila politična odločitev in sedaj se moramo zganiti, kdo je odgovoren za ta pomemben program. Predvsem so zato pristojne države članice. Ne smemo sprejeti tega, da evropski prebivalci nimajo dovolj hrane in da ne morejo preživeti. Socialna odgovornost držav članic je, da se zoprstavejo temu projektu. V Nemčiji je kar nekaj zakonskih ukrepov, ki pravijo, da moramo zagotoviti ustrezno raven prehrane za vse državljane. In tudi Evropsko sodišče je tukaj določene mehanizme spremenilo. Določene meje so se postavile, kar zadeva dostop do hrane hrane. Evropsko sodišče je reklo, da sedanji program v tej obliki nima ustrezne pravne podlage skladno z evropskimi pogodbami. Zelo dobro se zavedam, da moramo poiskati ustrezne odgovore, da se moramo odzvati in da moramo zagotoviti pomoč za milijone tistih Evropi, ki to pomoč potrebujajo. Ampak še enkrat bom povdaril, socialna politika je v rokah držav članic. Morda bi bilo dobro, da temeljito premislimo o tem, ali ne bi bilo bolje, če bi imeli evropski program. Ampak morda bi namesto teh programov bilo bolje, če bi imeli nacionalne programe, da bi tukaj zagotovili dodano vrednost in da tukaj bi zagotovili določeno raven sofinanciranja poleg denarnih sredstev iz Bruslja, tako da bi res zagotovili ustrezno prehrano za vse države Evropske unije. Tako bi res eh, videli, da se bi ta solidarnost uveljavila v praksi, tako bi nadaljevali s tistimi programi tudi v praksi. Evropska ljudska stranka si bo res prizadevala, da bi poiskali ustrezne rešitve za prizadetve ljudi. Ko sem bil v Braziliji, sem doživel, kaj je z mladimi Brazilci. Je. Prosili so nas, da jim pomagajo, da dobijo to, kar imamo mi. In pravzaprav sem bil zelo presenečen, ker pravzaprav Brazilija je tista, ki ima veliko kmetijskih površin, ampak ne smemo dovoliti, da bo v Evropski uniji ravno tako bila ista praksa in politika. Yeah. Najlepša hvala, gospod Pavlo De Castro, izvolite. Grazie, hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani Marek Savicki, spoštovani komisar Čološ, program razdelitve pomoči v prehrani državljanov, ki so na robu revščine, je izredno pomemben za preživetje najrevnejših slojev naše družbe. To je mehanizem, ki je kazal na uspeh eh, skupne kmetijske politike v zadnjih letih. In um, to je program, ki je omogočil, da se na letni ravni razdeli preko 400 tisoč ton hrane preko 18 milijonom evropejcem. In uh, ta program bi moral biti še okrepljen, saj je dostop do hrane ena izmed človekovih temeljnih pravic. In zato eh, se moramo izreči proti tej eh, manjšinski skupini držav, ki želi blokirati nadaljevanje izvajanja tega programa. Poznamo tudi sodbo Evropskega sodišča in zato se bomo zauzemali, da bomo imeli po letu 2013 v rokah besedilo, ki bo to upoštevalo. Ne moremo pa si sedaj dovoliti, da bi s tem programom prekinili. Mislim, da medtem ko Evropa danes razpravlja o m, mm, programu e, vrednem 500 tisoč, e, preko 500 milijonov evrov za pomoč revnim, pa v ZDA razmišljajo o podobnem programu, ki naj bi presegal 20 milijard dolarjev. E, Tako da eh, se moramo zavedati tudi tega in zaradi tega eh, se zahvaljujem gospodu komisarju Čološu za pogum, ki ga je izkazal eh, z željo, da bo še naprej se boril za to vprašanje. Hvala lepa, sedaj pa bi besedo za minuto in pol, gospod Aylward. Hvala, gospod predsedujoče. 43 milijonov ljudi v Evropski uniji je ogroženo, da nimajo dovolj hrane, da drug, vsak drugi dan ne morejo uživati rib ali mesa. Določene države članice v svetu blokirajo ta projekt, tega ne moremo sprejeti. To so ljudje, ki so odvisni od tega programa. En izmed strategij 2020 je, da se moramo boriti proti socialni izključenosti in revščini v Evropski uniji ta program nam omogoča, da se zoprstavimo o revščini in takoj zagotovi pomoč. Vendar pa, ko govorimo o vzrokih revščine, teh ne bomo odpravili s tem programom, ampak nudimo neposredno pomoč tistim, ki se ne morejo prehranjevati ali ne sebe ali svoje družine. Manjši koraki so včasih bolj pomembni kot ambiciozni koraki. Uh, Ravno zato se moramo boriti proti socialni izključenosti in revščini. To so zelo plemenite besede, ampak včasih so zgolj brezobi tiger in ne pomagajo konkretno ljudem. 13 milijonov ljudi v 19 držav članic trenutno dobi hrano v okviru tega programa, kar pomeni, da imamo 40 eh, prehranskih bank, humanitarne organizacije, zagotavljajo pomoč na terenu tistim, ki to pomoč najbolj potrebujejo. Potrebujemo zdravo pamet, tudi sočutje. Vse to je nujno narediti in pozval bi evropske voditele. Tudi danes je evropski komisar oziroma predsednik komisije ogovoril o tej problematiki, danes tudi komisar. Tukaj ne smemo poti, poti, politizirati, ker gre, preveč, ker gre za preveč pomembno vprašanje. Hvala, gospa Ilda Figeredu ima minuto na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Že večkrat smo tu poudarili, kako pomembno je ohraniti ta sistem za brezplačno pomoč v hrani več kot 18 milijonom oseb, ki je bil v veljavi že od leta 2009. Pri tem, ko imamo skoraj 50 milijonov ljudi, ki tvegajo življenje v revščini. In 20 milijonov eh, otrok, ki tudi tu v Evropi v smeteh iščejo hrano, ki je doma ne morejo dobiti, ne moremo sprejeti, da eh, bi se ta program zmanjšal za 500 milijonov. Eh, evrov v prihodnih letih, leta 2012 in 2013. Tukaj seveda res potrebujemo tudi druge ukrepe in ne samo takšne politike, ki samo prispevajo k krepitvi revščine in socialne izključenosti. In eh, zato je treba upoštevati resolucijo parlamenta, ki je bila sprejeta 4. julija in eh, se zauzemati za to, da bo vsaka država članica namenila zadosten delež eh, svojega BDP-ja za premoščanje teh težav. Hvala lepa. Sedaj pa dobi za dve minuti besedo gospod Dorfman. Hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar, gospod minister, cenjene kolegice in kolegi. Nedvomno velja, da je naloga javnosti, da pomaga in podpira tiste, ki živijo v revščini. Naša naloga je, da to nadziramo, da poskrbimo za to, da 500 milijonov ljudi v Evropski uniji ima vsaj minimalno raven hrane na voljo. Zato je program brezhlačna hrana zelo dober. Pravzaprav živimo v svetu, kjer moraš biti sočuten in to ti vedno prav pride. Nedavno smo v Evropskem parlamentu sprejeli agendo 2020 in tukaj smo rekli, da je zmanjšanje revščine pomemben cilj do leta 2020. Sedaj pa bomo zmanjšali raven sredstev za ta program in to ni dosledna politika, ni nasprotnost s tem političnim okverom. Jasno je, da bo cena živil v prihodnjih letih vse višja, ne nižja. Ampak poskrbeti moramo za to, da je ta program takšen, da se še vedno borimo proti revščini pravzaprav se moramo tukaj dogovoriti z državami članicami, ki so pristojne s socialno politiko. To ne sme biti samo program, ko smo že slišali recimo, da v ZDA je pravzaprav to nekakšen program skupne kmetijske politike, ker ne nazadnje je njim v interesu, da imajo presežke. Mi tukaj potrebujemo določeno vizijo, uporabiti moramo ustrezne mehanizme in ne nazadnje imamo uh, določene presežke in eh, skupna kmetijska politika včasih ne deluje najbolje. Ravno zato mislim, da je res nujno, da kratkoročno delujemo, da v tem finančnem okviru ponovno zagotovimo dodatna sredstva in poskrbimo za to, da se program nadaljuje brez krčanja sredstev. Dolgoročno moramo upoštevati sodbo Evropskega sodišča in videti moramo, ali bi bilo bolje tukaj uporabiti boljšo metodologijo. Eh, ja, oprostite, če sem vas prekinil, imeli ste namreč samo uh, minut, dve minuti na voljo, sedaj pa dobi besedo gospa Estelle Grolje. Gospod predsedujoči, uh, svet Evropske unije za kmetijstvo ni uspel. Z, preprečiti, da se blokirajo sredstva namenjena za pomoč v prehrani. Za 75 odstotkov naj bi se to zmanjšalo. In zaradi tega je načeta kredibilnost in podoba Evrope. V Evropi pa bi morali več, en, v Evropi dosti več energije vlagamo v to, da bi reševali trge in finance, dosti manj pa v to, da bi reševali ljudi zaradi posledic krize in uh, to lahko pripelje samo v tako situacijo, v kateri se bodo evropski državljani še bolj upirali in kjer bo m, mm, stanje v družbi morda še bolj eksplozivno. V Evropi, kjer voditelji pretakajo krogotilje solze v zvezi s tem dosjejem, je treba povedati, da če bi si le želeli naši voditelji, bi. Uh, v ponedeljek morali s to temo zaključiti, s to temo, ki je ne bi smeli nikoli na tak način sploh načenjati. Hvala lepa, gospod Desarnes ima besedo za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. S krizo v evrskem območju. Vidimo, da se ta kriza odseva tudi v programu za pomoč v prehrani najrevnejšim in to je le dokaz za zelo velik egoizem med našimi državami, saj se te zapirajo vsaka vase in pozabljajo na solidarnost. To ni sprejemljivo in še toliko manj je sprejemljivo, zato ker je to upirjeno proti najrevnejšim, proti tistim, ki imajo največ težav in ki nujno potrebujejo pomoč uh, v prehrani pri karitativnosti pri človekoljubnih organizacijah. Več kot 13 milijonov je takih ljudi sedaj v Evropi in Evropa ne sme na nje pozabiti. Gospod komisar, zelo pravilno uh, Eh, ste se izrazili v tem, kar ste povedali in prebrali, da Evropska unija ne sme tukaj storiti napake in da mora preprečiti to blokado. Tukaj gre najprej za dostojanstvo najrevnejših, še zlasti v tem trenutku, ko kriza tepta naš. Kontinent. Gre pa tudi za dostojanstvo naših evropskih institucij in v tem boju obračam se pri tem na predsedstvo sveta in na komisijo. Želim vam povedati, da smo ja na vaši strani, ampak predvsem smo tukaj vsi združeni in vsi se zauzemamo za uh, uspeh v tem boju. Hvala lepa, gospod Sarnes. Sedaj pa dobi besedo za minuto gospod Lujarik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, Poleg vseh teh lepih besed, ki jih slišimo tukaj, pa imamo tudi dve veliki črni piki nad to Evropsko unijo. Prvič, ali smo res lahko zadovoljni ob tem, ko ugotavljamo, kako revščina stalno narašča in kot da je to nek naravni pojav. To le kaže na neuspeh te ultraliberalne Evrope, pri kateri bodo varčevalni ukrepi to samo še poglobili. In na drugi strani imamo uh, hudo prehransko krizo in pomoč revnim se skuša zmanjšati ravno v trenutku, ko bi jo bilo treba zvečati. In zakaj gre? Gre za manj kot 500 milijonov evrov, ki so namenjeni temu, da bi 18 milijonov ljudi lahko jedlo vsaj enkrat na dva dni. In to ob tem, ko imamo načrt za 448 milijard evrov za reševanje bank, poleg tega pa imamo na drugi strani tudi subvencije za izvoz, torej krediti obstajajo. Lahko bi tudi odprli novo poglavje za socialno kohezijo in za pomoč najrevnejšim, ampak tega ne moremo početi tako, da bomo zmanjševali eh, strukturne in kohezijske sklade. Hvala lepa. Sedaj dobi dve minuti na voljo uh, gospod Dontan. Gospod predsedujoči, že tri leta poteka razprava v zvezi z uh, tem vprašanjem, pa je v slepi ulici in to je nespremljivo. Še toliko manj je to spremljivo zaradi tega, ker je prekinitev programa Presplačna hrana prihaja v trenutku, ko smo v hudi gospodarski in socialni krizi, hujši kot kdajkoli prej, ki potiska toliko naših sodržavljanov v te velike težave. To je zelo slabo za Evropsko unijo in eh, nikakor ne smemo spodkopati tistega, kar smo dolgo gradili, še posebej v trenutku, ko so resnično težave velike in eh, ko te težave potiskajo marsikoga proti nacionalističnim pogledom. Vsak pri sebi moramo vzpostaviti neki o, o, eh, refleks, In, eh, ni pa prav, da počnemo stvari na način, kot skušamo zdaj početi. Evropa si zasluži, da naredimo nekaj skupaj. Evropa, ki že 50 let se gradi, ki pa, dovolj, eh, ki pa eh, ne počiva le na gospodarski povezanosti. Vedno bolj moramo podarjati vrednote, ki človeka postavljajo v ospredje vseh politi vsega političnega delovanja. Tu si ne želimo nekih sterilnih razprav, želimo si resničnih, odgovornih političnih odločitev. Ko govorimo torej o tem vprašanju, o prenovi uh, pogleda ali SKP ali kaj drugega, ne, ni tu bistvo. Uh, odločitev, sodba sodišča je postavila veliko evropskih državljanov v, težko, v težek položaj in pravo vprašanje je, da ugotovimo, kakšen je naš skupni pogled na Evropo in njeno prihodnost. Sam sem prepričan, da nikako ne smemo iti v neko renacionalizacijo uh, pomoči, niti na simbolični ravni. Samo skupaj nam bo uspelo preseči vse te težave, ki so pred nami, samo skupaj bomo uspeli pokazati, da smo lahko enotni in solidarni in da lahko na ta način zagotovimo ustrezno lepo prihodnost našemu kontinentu in vsem njegovim prebivalcem. Gospod komisar, marsikaj ste predlagali, govornik je bil prekinjen. Da. Vaš čas ste izkoristili, gospod Antan, sedaj dobi besedo za minuto gospod Mark Tarabela. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod minister, to ni razprava, to je samo zaporedje monologov, ki so vsi eh, na isto temo, vsi na isto vižo usmerjeni. Gre pač za mod modalitete, ki jih moramo ugotoviti, ampak tu ni odgovorna Evropa, pač pa šest vlad držav Nemčije, Združenega kraljestva, Nizozemske, Češke, Danske in Švedske. Imenujmo jih. Ne gre za ravno najbolj uh, revne države, ampak za očitno najbolj egoistične države v Evropi. Prevzeti morajo svojo odgovornost, morda tudi krivdo za to, da se ne pomaga ljudem v okviru tega programa, kajti ta program si zasluži, da ga ohranimo še toliko bolj v časih krize za 18 milijonov naših najbolj revnih državljanov in čez tri mesece bomo našli, bomo morali najti, torej do konca leta moramo najti prehodne rešitve za leti 2012-2013. Če to dajemo v kohezijsko politiko in tako naprej, bistveno je tukaj, da se Evropa ne odreče svoji socialni vlogi. Palabra por un minuto, la señora Grisbeck. Gospa Grisbek dobi besedo za minuto. Ja, pri meni pravijo, ker onemela sem, ko sem videla danes tukaj polsko predsedstvo, gospoda komisarja in vse naše, ne vse naše kolege, ne glede na to, iz katerih klopi govorijo, namreč zanimivo je, da se povsem strinjamo o tem, kako škandalozno in neprimerno je, sramotno je, da se pogovarjamo o tem programu na tak način. Resnično gre za sramoto, za škandal, gre za vprašanje, eh, eh, pri katerem šest držav skrajno neodgovorno ravna, ki, ker blokirajo ta proces in zagotovo gre tu za politični signal, ki je lahko zelo slab stališča Evrope, ki si jo želimo zgraditi. Pozvala bi naše kolege, ki se vsi strinjajo, naše nemške, eh, britanske, nemške, danske, češke in nizozemske kolege bi prosila, da pritisnejo na svoje vlade, da nehajo s takšnim sramotnim pristopom k temu vprašanju, zato da ne bomo pošiljali takšnega hudega političnega signala. Hvala lepa, sedaj pa dobi za dve minuti besedo gospa eh, Erans. Hvala, gospod predsedujoči. Danes dopovdne je predsednik komisije to temo tudi omenil, ko smo govorili o stanju Unije. Eh, namreč govoril je o upanju in o solidarnosti in sedaj v tej gospodarski krizi, v kateri je vse več ljudi na pragu revščine, eh, je ta blokada, za katero se zauzema nekaj držav članic, eh, najslabši primer nesolidarnosti. To bi lahko postavilo v tveganje program, ki, eh, s katerim skušamo samo z enim odstotkom sredstev za skupno kmetijsko politiko pomagati 18 milijonom ljudi. In zato, gospod komisar, mislim, da bi bilo treba s prstom pokazati na te člane sveta, ki niso sposobni te solidarnosti. In zato pozivam eh, polsko predsedstvo naj se še naprej zauzema za nadaljevanje izvajanja tega programa, tudi potem, ko ne boste več predsedovali Evropski uniji, saj si Evropska unija to zasluži, to potrebujejo in eh, si zaslužijo naši državljani. In, eh, program moramo ne le ohraniti, temveč tudi izboljšati. In povejte tudi to na vaših srečanjih z voditelji držav in vlad. In zato jim tudi povejte, da pričakujemo, da bodo na naslednjem vrhu to zadevo vzeli resno in jo tudi resno obravnavali. Hvala lepa, gospa Rans. Še Enkrat se je zgodilo, pravi predsedujoči, da tolmači niso mogli slediti hitrosti, s katero ste govorili in tolmači pritrjujejo. E, tako da vam povem, da imamo sedaj nov sistem, namreč e, na mizi se vam zasveti lučka, kadar Eh, tolmači sporočijo, da ne morejo več tolmačiti in prekinejo s tolmačenjem. Torej, zapomnite si, kadar se vam bo lučka prižgala na vašem pultu, pomeni, da se vas ne da tolmačiti. To je bilo, se je zgodilo sedaj med vašim govorom, ampak očitno ne poznate delovanja tega mehanizma. Ja, izvolite, gospa Jarans, gospod predsedujoči, res sploh nisem vedela, da obstaja ta sistem. Ali mi lahko poveste, zakaj gre? Ja, poslušajte, vsaj 25krat smo že povedali, zakaj gre. Zelo preprosto je, da jaz dobim sem sporočilo iz tolmaških kabin, pošljajo mi znak v smislu SOS in ko eh, tako sporočilo dobim, dam tudi znak govorniku naj se Eh, zaustavi oziroma naj upočasni svoje govorjenje in v tem trenutku se tudi na vaši mizi ta znak pokaže. No, gospa, eh, vključite mikrofon, pa bomo preizkušili. Ali opazite nekaj tam pred vami? Eh, oprostite, dovolite mi, da naj vam povem, da med tem, ko nekdo govori, ne more videti, kaj se tukaj prižiga. Eh, na naši mizi. Tako da je zame ne mogoče, da vidim, da mi tukaj žmiga neka lučka. Ja, ne vem, mogoče pa m, mm, kaže povedati, da vendarle ne bi bilo primerno, da bi vas stresel električni sunek ali da bi zazvonil zvonec na glas v dvorani. Torej, zamislili smo si zgolj to žmigajočo lučko, uh, In uh, no, bomo pač podali kakšen drug predlog, nek zvonec, naprimer, ki bi vam močno zazvonil na mizi, takrat, kadar govorite prehitro. Hvala, gospa Rans. Torej, oprostite, izkoristil sem ta trenutek, da sem vas obvestil o tem, da imamo ta sistem na voljo. Sedaj pa dobi besedo uh, gospa Garcia Perez. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Sodba Evropskega sodišča jasno kaže, da je nujno ohraniti ta program še zlasti v prihodnjih finančnih perspektivah od leta 2014 do 2020. Se bomo morali še bolj zauzemati za dosego cilja zmanjšanja revščine. In zato je ob inštrumentu, ki je sedaj v veljavi, se treba zauzemati, da se ta ohrani in da se hkrati vzpostavi mehanizem, ki bo omogočil nadaljne izvajanje tega programa in da se bo lahko nudilo pomoč v prehrani, ki jo že sedaj dobiva 18 milijonov evropejcev, ki so na robu um, izključenosti. Uh, Večina sveta se tudi zauzema za to, kolikor vemo, in danes smo že večkrat slišali besedo solidarnost. Po našem mnenju je to bistvena vrednota Evropske unije, ki se povezuje z zagotavljanjem temeljnih pravic našim državljanom. Zato ne smemo dopustiti, da bi ta inštrument, ki je danes še bolj potreben kot kadarkoli prej, ostane v veljavi. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi za minuto besedo gospa Corinne Lepage. Se... Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod predsedujoči svetu. Evropa ni le monetarna ali gospodarska unija. Naši prebivalci od nas pričakujejo še kaj. Tudi na socialnem področju nihče ne more razumeti, da 18 milijonov ljudi zaradi nekih pravnih ovir ne more priti do tistega, kar je bistveno za njihovo preživetje. Zato smo lahko le veseli predloga komisarja Čološa, in lahko zahtevamo vse svoje, od, vse, od vseh svojih kolegov, da pri svojih vladah ustrajajo na tem, da svet mora sprejeti ustrezno odločitev, edino odločitev, ki je smiselna in prava v tem kontekstu, namreč, da se omogoči nadaljevanje tega programa, zato da bodo naši sodržavljani lahko živeli v decentnih in, in, in uh, ustreznih okoliščinah. Gre za vprašanje solidarnosti, to je vse. Eh, Hvala, gospa Lepaž. Za dve minuti dobi besedo gospod Nikulescu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi... Najlepša hvala, gospod predsedojoči. V prvi vrsti mi dovolite, da pozdravim dejstvom, da je predsednik Baroso danes govoril tudi o tej temi. To so omenili tudi drugi kolegi. Program je res zelo pomemben in vesel sem, da se je navezal na ta projekt. 18 milijonov ljudi v Evropski uniji prejema to pomoč, kar pomeni, da vsak 30 evropejec potrebuje to pomoč. Evropska unija se je danes eh, soočila z veliko krizo. Revščina je vse posod. Strah pred socialno izključenostjo je zelo pomemben del socialne politike Evropske unije in prehranska politika je tukaj zelo pomembna. Danes je gospod Barroso pred Evropskim parlamentom tudi povdaril, da so politične institucije tiste, ki morajo poskrbeti za to, da storijo to, kar je nujno. Verjamem, da obstajajo določene rešitve, da lahko izidemo iz te krize. Kaj pa moramo narediti na tem področju? vsak državljan Evropske unije vsako leto vrže več ton živil. In eh, te količine ostanejo velikokrat neizkoriščene. Lahko bi premislili o tem, ali bi ta živila lahko dali na voljo najbolj revnim slojem prebivalstva te razmere so neustršne in ta program moramo ohraniti. Najlepša hvala. Gospa Rodus je naslednja. Ja, um Najlepša hvala. Naj najprej omenim tole. Sem socialna demokratka in zame je bistvenega pomena, da pomagamo najbolj revnim ljudem. Ko pa govorimo o ustvarjanju delovnih mest, to je prednostnega pomena, tako da si ljudje sami zaslužijo kruh. Sam me, sama menim, da je prehranska pomoč za najbolj revne takšna pot, ki ni trenutno vzdržna. To ni ustrezna pomoč za tiste, ki najbolj pomoči potrebujejo. Mislim, da so brezpravni eh, tisti, ki potrebujejo pomoč, ampak potrebujemo pravila, potrebujemo delovna mesta. Ko govorimo o brezplačni razdelitvi pomoči. To nikakor ni skupna kmetijska politika, ampak je to v okviru socialne politike. Upoštevati moramo trenutno pravno podlago in ta pravi, da je socialna politika v pristojnosti držav članic. V Nemčiji imamo določen sistem, kar pomeni, da imamo prostovoljce, ki vsak dan razdeljujejo to pomoč. To je recimo hrana, ki jo vržejo supermarktni. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da imamo 89 milijonov ton hrane, ki se vedno znajde na smetišču. Ravno zato moramo poštevati tudi ta okvir. Potrebujemo boljšo infrastrukturo, premisliti moramo o teh konceptih, da tisti, ki so eh, revni, niso odvisni samo od tega programa pomoči. Govornica je bila prikinjena. Najlepša hvala. Gospod Papa Stanko, si naslednji. Parelki je. Najlepša hvala. Tako. Slišali smo argumente, ki pravijo, da potrebujemo program brezplačna hrana, da moramo zagotoviti pomoč najbolj revnim slojem prebivalstva, ker so razmere zelo težke. To je bistveno. Ravno tako ne moremo sprijeti tega, da za let 2012 predvidevamo veliko znižanje teh sredstev. Potrebujemo nov, ustrezan pravni okvir, da bi lahko izkoristili eh, ta sredstva. To potrebujemo za ta finančni okvir, vendar pa moramo nadaljevati tudi s tem programom po letu 2014, ko bomo imeli novo finančno perspektivo. Potrebujemo ustrezno dobavo živil, potrebujemo kmetijske pridelke, ki jih moramo zagotoviti. Te izdelke moramo dati na trg, po drugi strani pa moramo poskrbeti tudi za to, da imamo tudi tukaj določena intervencijska sredstva, ki so na voljo, imeti pa moramo tudi dovolj manevrskega prostora na ravni držav članic in potrebujemo dodatne programe, upoštevati moramo dejanske potrebe držav članic. Evropska komisija sedaj predvideva določen finančni okvir za ta program. Seveda je res zelo težko, da bi določene eh, države eh, članice zagotovile ustrezno raven sofinanciranja, ker imajo veliko težav. Renacionalizacija eh, to zahtevajo mnogi. Na to bi se rad odzval. Mislim, da to ni samo socialni vidik, ampak vidik stabilizacije kmetijskih trgov in tudi prihodka samih kmetov. Drugače povedano, gre za simbolen program, ki prispeva k solidarnosti in zagotovi pomoč tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Gospa Perez. Gospod eh, predsedujoči v svetu, tu ne gre za subsidijarno vprašanje, za vprašanje subsidijarnosti, kaj ti boj proti revščini je vprašanje vseh, je zadeva vseh v Evropski uniji. Ne gre niti za vprašanje subsidijarnosti, zaradi tega, ker gre za pomembno vprašanje. Gre za to, da omogočimo ljudem, ki so v resničnih velikih težavah zaradi revščine, ne da dobijo neko miloščino, ampak da preprosto jedo, da dobijo hrano. In nobena država članica si ne sme dovoliti, da se odvrača od takih ciljev. Uh, Predsednik komisije je danes rekel, da je pravi trenutek, da tudi finančni sektor nekaj plača v časih krize. Mi pravimo, ja, tudi evropski proračun mora pomagati še naprej na terenu tistim, ki to potrebujejo, to, kar počno prehranske banke recimo, da se pomaga ljudem, ki, so, ki živijo v veliki revščini, zato da pridejo do vsaj nekaj uh, uh, dignitete. ko govorimo o solidarnosti z revnimi, moramo reči, da ta program mora biti ustrezno financiran, bodi si iz, eh, eh, lahko seveda iz socialnih virov, ampak stvari morajo biti ustrezno urejene. Gospod predsedojoči v svetu, kar vam želimo povedati, je, da tudi vi v svoji ulogi čim hitreje, v že v ponedeljek začnete reševati to zadevo, ki menimo, da je del vašega predsedovanja. Madam Nedelčeva iz Next. Gospa Nedelčeva je naslednja. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, никой от нас не е безчувствен към... Спощавани колеги, нихче мед нами ни не е обчутлив за то, да uh, е толико люди uh, отвисних туди от тега програма в Европски унии. Stvari se tukaj še poslabšujejo in eh, zato je toliko bolj pomembno, da komisija najde pravne podlage za to, da bodo stvari ustrezno urejene, za to, da bo ta program uh, uh, tudi dolgoročno deloval. Še nekaj pomembnih stvari je tukaj. Ta pomoč seveda mora biti ustrezno distribuirana tistim, ki jo resnično potrebujemo in ne smemo dovoliti, da bi ljudje bili odvisni od nje. Potem je treba zagotoviti, da bodo strukturni skladi seveda tukaj ustrezno delovali, ampak hkrati je prehrana mora biti varna že od otroštva naprej. Vse to je zelo pomembno. Naša vloga tukaj pa je, da pomagamo ljudem tako, da revščina ne bo, ne bo pripeljala do odvisnosti in da odvisnost ne bo pripeljala do revolucije. Globalno gledano je Evropska unija skupaj z uh, skladom FAO Eh, tukaj zelo pomembna. Boriti se moramo proti eh, lakoti, to je tudi del tisočletnih ciljev. Vsekakor pa ne smemo zapeljati eh, situacije v eh, eh odvisnost. Hvala. Kadar je madam Dan Sila. Hvala, gospod Dančila je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar, gospod minister. Evropski program za najbolj revne sloje prebivalstva nam pomaga, da rešujemo probleme ne samo kmetijske, ampak tudi socialne politike. To je bil najbolj pomemben instrument za najbolj izključene dele prebivalstva, ki jim grozi revščina. Velike težave imajo sedaj v luči gospodarske krize. Nujno se mi zdi, da tisti, ki najbolj potrebujejo pomoč, še naprej dobivajo to pomoč, eh, da ta raven sredstev ostane nespremenjena. Poleg skupne kmetijske politike je tukaj pomembna socialna komponenta in tem ljudem moramo nujno pomagati. Poštevati moramo okvir evropske solidarnosti, zato šest držav članic mora prepoznati te razmere. Ravno tako moramo pomagati najbolj revnim slojem prebivalstva. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Morin Šartier. Naša naloga je, da se odzovemo na uh, potrebe res najbolj potrebnih ta program mora biti ohranjen, to je izraz evropske solidarnosti. In tu so tri sporočila. Prvič, predsedstvu. Svet bomo resnično opazovali, da se tukaj ustrezno odzove za to, da bo deloval tako, kot mora delovati in da bo razbil to majhno manjšino, ki blokira stvari. Komisija. Zelo logično je, da sledimo vašim predlogom, gospod komisar, da se ta program poveže z socialnim programom, ampak Evropski socialni sklad je tisti, ki mora skrbeti za ustrezno integracijo eh, in eh, stvari morajo biti ne le ohranjene, ampak morajo biti tam dodane tudi te, eh, ta program, ki koristi najbolj revnim. In končno tretje sporočilo kolegom parlamentarcem. Vsi tukaj smo, se strinjamo, ampak rada bi se pa eh, obrnila na tiste, ki prihajajo iz teh šestih držav, ki blokirajo postopek. Že danes prosim, da svojim vladam sporočite, naj nehajo s takšno bedno politiko na evropski ravni, ki je v sramoto Evropi. Merci. Et applause. Najlepša hvala, vsi ploskamo. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedojočega. Preveč ljudi želi besedo, ne morem dati besede vsem, ampak si bom prizadeval po najboljših močev, da bo čim več ljudi govorilo. Gospod Diaz Damera je prvi. Gracias, sí, hablamos... Hvala, gospod predsedujoči. Ja, govorimo o solidarnosti, o revnih. Na zasedanju sveta za kmetijstvo se je manjšina uprla sprijetju uredbe, ki ureja pomoč v prehrani najrevnejšim. In zato je treba svetu povedati, da je 60 odstotkov sredstev potrebnih za to, da nudimo hrano 79 milijonom evropejcev, ki živijo pod pragom revščine ta sredstva prispevajo državne, regionalne in lokalne eh, vlade ter oblasti. In eh, že aprila smo govorili o tem, da je treba pomoče povečati, medtem ko sedaj ta manjšina eh, zahteva bistveno zmanjšanje teh sredstev in še večje zmanjšanje po letu 2014 in to obsojamo. In zato pozivamo komisijo naj se odločno zauzema za nadaljevanje izvajanja tega programa in zato sprašujem tiste države, ki to blokirajo, kje pa je vaše sočutje. Ali ste že kdaj slišali govoriti o sočutju? In zato, gospod komisar Čološ, nobena sodba sodišča ne more e, biti proti božji volji in sočutju. Hvala, prosim, upoštevajte eno minuto, ker drugače vsi ne bodo mogli spregovoriti. Gospa Kalambah je naslednja. Gospod predsedujoči, gospod komisar, danes do povdne smo govorili o stanju Unije in vedno znova smo govorili o zaupanju, o pravičnosti in kako cinično se morda evropejcem zdi, da sedaj govorimo o pravni podlagi, da govorimo o drugih razmerah in rečemo denarja. Ni in bodite enostavno lačni, dokler te pravne vrzeli ne rešimo. To je v nasprotju s tistim, kar smo slišali eh, danes zjutraj. Rekli smo, da potrebujemo nekakšno renesansno, novo, nove zamisli, da potrebujemo ostale pravne rešitve in da moramo pravzaprav reči, da prihodnosti. In ravno zato potrebujemo brezplačen program, potrebujemo zaupanje ljudi in seveda ljudje morajo jesti. Herzlichen Dank, Mr. Bove. Gospod Bove. Gospod predsedujoči, gospod komisar, ne bom ponavljal tega, kar so že vsi povedali pred menoj, ampak mislim, da imamo danes resen problem s kredibilnostjo Evrope pri tem, kar se dogaja. Imeli smo sodni postopek, po eni strani pravijo, ja, imamo na eni strani evropsko politiko, na drugi strani pa državno politike. Ampak eh, leta 1957. Eh, je bila sprejeta rimska pogodba, ki pravi, da je treba vsem evropejcem zagotoviti prehrano in prehransko varnost. To pomeni, da gre tu za evropsko politiko in ne politiko držav članic. Danes ta položaj kaže ne samo na egoizem določenih držav članic, ampak tudi na to, da eh, ne samo, da nimamo dovolj Evrope, ampak da nimamo dovolj volje pri določenih voditeljih držav in vlad. In zato je sedaj trenutek, gospod komisar Čološ, da uh, se pokaže ta pogum in pozdravljam vaš pogum in politično odločnost pri zauzemanju za to vprašanje. Če bomo sposobni uh, Eh, če ne bomo sposobni zoprestaviti se tej želji sveta, potem bojo naši državljani izgubili zaupanje v to Evropo. Gospa Magines. Hvala, mislim, da je Evropski parlament podal jasno sporočilo. Želimo, da se financiranje tega programa nadaljuje zaradi humanitarnega vidika. Prisluhnila sem tej dolgi razpravi, kaj je s tistimi, ki eh, dobijo te obroke iz prehranske banke, ali njih eh, moti pravna podlaga izvora njihove hrane, njihovega obroka, ali jih skrbi ta podrobnost, s katero se soočamo danes mi v Evropskem parlamentu. Vsi smo pametni in lahko poiščemo ustrezne rešitve. Ne bom obsojala držav članic, ki blokirajo, ker to se mi ne zdi eh, dober korak naprej. Želim jih prepričati, da je ta program pomemben zaradi solidarnosti Evropske unije. Želim, da bi imeli kratkoročno rešitev za dvoletno obdobje. Ravno tako pa se navezujem na Džima Nikolsona, ki je rekel, da moramo razmisliti o tem, kaj bomo storili po letu 2014. Včasih potrebujete drugačen pristop, ampak tukaj je problem sedaj. Recimo en milijon eh, ljudi oziroma en milijon Milijon bomo izgubili in to je nekakšna kratkoročna rešitev in zato bi pozvala tiste, ki blokirajo ta projekt, eh, da več ne uporabijo veta. Gospod Serka si naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Tukaj sem, gospod komisar, zato da se pridružim vsem tistim kolegom, ki so se o tem že izrekli 4. julija in izrekli, da se želimo zauzeti za to, da bi oprali to sramoto Eh, ki pada na Evropo ob tej odločitvi petih manjšinskih držav v svetu. In ne moremo dopustiti, da bi taka manjšinska skupina držav članic preprečila napredek v Evropi in podporo ne tistim, ki se e, borijo proti revščini. Ne, tukaj gre za boj proti e, lakoti, Tukaj govorimo o 13 milijonih ljudi, ki nimajo hrane, ki nimajo česa jesti. Lahko bi se krčila sredstva kjerkoli, ne pa tukaj. In zato, gospod komisar, prosim, dosežite, da bo svet spremenil to odločitev in ne dopustite, da bomo vsi eh, zamazani s to sramoto. Poiščite solidarnostno rešitev za to, da da bomo pomagali tistim, ki imajo najmanj. In ne smemo pozabiti, da v tej Evropi blagostanja in razsipanja imamo še vedno lačne ljudi in zato ne smemo dopustiti, da bomo tako sramotno ravnali v taki situaciji. Najlepša hvala, gospod Mario Mauro, imam besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi tukaj pojasniti neko um, dvoumnost. Ta program za solidarnost kaže tudi na to, da če določena država članica ni sposobna sama prispevati za rešitev take situacije, imamo rešitev na višji ravni. In zato je evropska raven potrebna. To je dobro razumelo polsko predsedstvo in to je dobro razumela Evropska komisija. V teh okoliščinah nimamo druge možnosti, kot da združimo naša prizadevanja za to, da bomo odgovorili na potrebe 18 milijonov ljudi, za katere na državni ravni njihove državne članice niso sposobne poskrbeti. Zato moramo mi poskrbeti in hkrati moramo biti zelo pozorni, ali to poglavje socialne politike zahteva našo pozornost, da, ampak po drugi strani imamo tukaj tudi kmetijstvo, kjer smo do sedaj znali upravljati z mehanizmov glede presežkov proizvodnje in če smo znali že to uravnavati do sedaj, bomo morali sedaj tudi znati preseči to razlikovanje med nacionalnimi in evropskimi pristojnostmi. Hvala lepa, gospa Kreto ima besedo. Komisar, Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar. Strinjam se s tistimi, ki ste izpostavili cinizem in egoizem šestih držav članic, eh, ki eh, blokira to odločitev v okviru sveta. V preteklem letu smo imeli leto, ko smo se borili proti revščini. To je bilo žal simbolno leto, ker če sedaj govorimo o dejanjih, lahko še vedno ugotovimo, da je tukaj eh, veliko držav, veliko vlad, ki niso dovolj solidarne in ne želijo pomagati državljanom. To je eden izmed eh, programov Evropske unije, ki dejansko ponuja neposredno pomoč. Več kot 40 milijonov ljudi v Evropski uniji živi v revščini. Ravno zato moramo braniti njihove pravice in mislim, da če ne bomo zagotovili ustreznih sredstev, bomo poslali zelo slabo sporočilo. Ko govorimo o problemu financiranja iz eh, kmetijstva, tudi to je možna rešitev. Upam, da bomo res poskali to rešitev čim prej, ker to je nujno za najbolj revne ljudi. Najlepša hvala in gospa Devo bo zadnja v tem krogu. Šest držav članic ima v rokah usodo 18 milijonov evropejcev, ki žive na robu revščine. Šest držav članic, ki pravijo, da um, uporabljajo pravno podlago. Ampak, oprostite, pravna podlaga je nekaj in človeški pristop pa nekaj drugega. In kako Eh, naj sprejmemo to, ta gluha ušesa za krike najrevnejših državljanov Evropske unije? Ali želimo Evropo, v kateri bodo nacionalni egoizmi določali politiko in uh, Evropo, v kateri uh, bodo imele prednost proračunske zahteve pred potrebami naših državljanov? Uh, Mi se borimo za močnejšo Evropo in ali moramo pri tem pozabiti na tiste, ki računajo na to pomoč, še zlasti v teh časih, ki so za vse tako zelo težki. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo komisiji, da se odzove na te besede. Naj pojasnim nekaj zadev in se odzovem na nekatere od vaših pripomb. Ne zato, da bi prepričeval tiste, ki so že prepričani eh, o tem, da je treba nadaljevati s tem programom, ampak da tudi na ta način skušamo poslati sporočilo tistim ušesom, ki ga morajo slišati. Nekateri med vami pravijo, da gre za program, torej da program, ki eh, govori o socialni politiki, da je to nacionalna zadeva. Eh, seveda lahko rečemo, da je tako, komisija je tukaj pač se izbrala, se odločila da za obdobje 2014-2020 vzpostavi proračun za to področje v okviru kohezijske politike in socialnega vključevanja. To je sveda mogoče. Ali je to stvar nacionalne ravni, mislim, da je to politična odločitev, ki bo morala biti sprejeta, mislim pa, da bo večina pač odločila, kako in kaj v zvezi s tem v obdobju 2014-2020. Zdaj pa se pogovarjamo o letih 2012-2013. V tem obdobju je parlament, sta se parlament in svet strinjala, ko je se sprejemal proračun, da je ta program del skupne kmetijske politike. Res je, stvari so se vmes spremenile. In tu bi rad povedal, da eh, stvari so se spremenile tudi eh, zaradi eh, sodbe sodišča, ki ne postavlja pod vprašaj uredbe, ampak pravi, da je treba ustrezno spremeniti to uredbo zato, da se bo lahko delo nadaljevalo. Ne gre za to, da bi sodišče tu sprejemalo neke politične odločitve. Imamo druge inštance v Evropi za to. Torej, inštitucije, ki sprejemajo politične odločitve, morajo ustrezno delovati. Komisija je tukaj predlagala, predstavila zakonodajni predlog na podlagi sodbe sodišča, ki pa ne omejuje nakupa na trgu, hrane na trgu, ampak želi, da se uredba, ki trenutno velja, tega ne omogoča. Torej, ker tega ne omogočajo, moramo pač spremeniti. Naredimo to. Dejstvo, da po letu 2014 ta program prestavimo v socialno politiko, pa nam ne preprečuje, da bi zdaj prišli do neke pravne podlage, skupne pravne podlage. V letu 2012 imamo še vedno zaloge za več kot 100 milijonov evrov iz tega programa. Torej, tu stvari ne morejo prihajati iz pol socialne politike, kajti že imamo zaloge. In to, kar predlagamo zdaj, je, da ohranimo to dvojno pravno podlago, torej skupna kmetijska politika in socialna politika, in To bomo predstavili svetu na, za socialne zadeve na začetku naslednjega tedna. In upam, da bo bodi si ta svet, bodi si svet za kmetijstvo, končno prišel do, do končne odločitve. Tukaj se je govorilo tudi o sofinanciranju, da si nekatere države ne morejo pri, privoščiti tega, kar je komisija predlagala v zakonodajnem predlogu. Povedal sem že nekajkrat. Komisija je tu pripravljena pregledati, preveriti stvari, kako je s tem sofinanciranjem, če je to problematično, če je to tisto, kar preprečuje odločitev, lahko to spremenimo. Vedeti je treba, da ne le komisija, tudi eh, polsko predsedstvo je zelo odločeno, zelo motivirano, kar se tega tiče. Kar se tiče učinkovitosti, to, kar je, povedal, kar je omenil gospod Nikolson, in pa seveda eh, prevelike porabe, skušali bomo v prihodnem obdobju ugotoviti, kako bi lahko izboljšali učinkovitost tega programa, pa kar se tiče učinkovitosti, gre za enega od programov, pri katerih lahko damo natančne številke, 440 milijonov tonov, ki je bilo namenjenih, 8, namenjenih 18 milijonom e, upravičencev. Stvari so jasne in še to bi povedal. Ta denar, torej 500 milijonov evrov na leto do sedaj, se je pogosto uporabljal kot vzvod za pobiranje, eh, eh, za uporabo izdelkov, ki na ta način niso bili zavrženi. Veste, da eh, velike trgovske mreže ravno tako prispevajo pri polnjenju teh rezerv in teh zalog. In ravno ta program brezplačna hrana je nekaj denarja, da je namenjal ravno tudi tem izdelkom v, po državah članicah je vrednost še bistveno više od teh 500 milijonov, ampak to je bilo pač uporabljeno kot neke vrste vzvod. To sem želel povedati. Še enkrat resnično upam in sem skoraj prepričan, da nam bo uspelo priti eh, v svetu do večine, doseči večino za to, da bo ta program se nadaljeval. Ni še prepozno, v nekaj mesecih, ki so nam še na voljo, lahko to dosežemo. Upam, da nam bo uspelo. Hvala lepa za vašo podporo. Merci beaucoup. Hvala lepa, gospod komisar. In končno, gospod Savicki za v imenu sveta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospod komisar. Naj se vam zahvalim, še enkrat zahvalim za to razpravo. Brez dvoma mi bo pomagala ko bom skušal presekati gordijski vozel, ki izhaja iz novembra 2008, ko se je ta manjšinska blokada začela. Spomnil bi vas, da smo od takrat bili že, smo šli skozi šest predsedovanj, skozi šest predsedstv, začenši z francoskim predsedstvom. Vsa predsedstva so si ta eh, vroči krompirček podajala iz roko v roke in treba je reči, Poljsko predsedstvo si ne želi, da bi krompirček, krompir vrglo naprej v danske roke. Želimo si rešiti ta, to težavo čim hitreje, v najbližji prihodnosti. Kot politik naj povem, da me je nekoliko sram, ko vidim, da ta blokirajoča manjšina v svetu da, pravzaprav, da jo pravzaprav sestavljajo države, ki so v preteklosti zelo uporabljale tržne intervencijske mehanizme. In v preteklosti nikoli niso imeli težav s tem, da so intervencijske zaloge eh, eh ponudili revnim. Zdaj pa imamo tu nek umeten pravni problem. In kot je komisar povedal, ne gre za pravni problem, ne gre za problem financiranja, gre za problem političnega sprejemanje političnih odločitev. Danes v tej hiši ste sprejeli šesterček ukrepov za reševanje eh, bank in, in, in uh, gospodarstva. Torej, ali teh šest držav, šest vlad v teh državah ni, ali, ni, ali jih ni sram, ko ne pridemo do rešitve za pomoč 18 milijonom ljudi ki bi jim, predali, eh, eh, ki bi jim namenili pravzaprav majhno vsoto denarja. Vesel sem te razprave tukaj, vesel sem, da ne kopljemo da se, eh, glave v pesek. Prejšnji teden je že potekala razprava o podobnem na svetu. Želim si namreč, da bi ljudje v Evropi vedeli, kdo, zakaj, kdo in zakaj se zauzema za določene rešitve. Gospod predsednik, verjamem, da na podlagi te razprave se vsi zavedamo, da se, zaved, da se bodo zavedle tudi, zavedele tudi vlade v državah, ki blokirajo proces in da jih bo to morda prebudilo. Hvala lepa. Bardzo, Savicki. Hvala lepa, gospod Savicki. Razprava o programu brezplačna hrana je torej zaključena in lahko gremo na naslednjo točko dnevnega reda.